Hvala, sprejeto. Prehajamo na amandma 203 gospoda Dontana. Kdo je za, z dvigom rok? Proti, hvala lepa, sprejeto. 204 za, sprejeto. 205 za, sprejeto. Se upravičujem, kdo je proti? Dobro, preverimo. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 90. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Gremo naprej. Amandma NV10. Kdo je za? Proti? Proti. Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 2. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Hvala lepa, sprejeto. Kompromis 4, glasujte prosim. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Hvala, sprejeto. Gremo naprej, kompromis 5. Glasujte prosim. Hvala lepa, konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, kompromis 6, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 238. Z dvigom rok, kdo je za? Hvala lepa, sprejeto. to je bilo skupaj z 239, na to 240 in 241, kdo je za, sprejeto. 242, 243, kdo je za, sprejeto. Naslednji je amandma 244, poimensko. Glasujte, prosim, 244. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9.12. Kdo je za? Proti? Zavrno. Amandma 14. Kdo je za? Sprejeto. Gremo naprej. Amandma 246. Avtor gospod Melo, kdo je za? Sprejeto. 247 je bil umaknen, zato 248 in 249. Kdo je za? Sprejeto. Hvala lepa. Gremo naprej. Kompromis 7. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 8. Par strani naprej po seznamu. Kompromis 8 torej. Glasujte, prosim. Hvala lepa, konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej, kompromis 9. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej. Amandma 323. avtor gospod Kaputo. Kdo je za? Proti? Zavrno. Naslednji amandma 319. Kdo je za? Proti? Zavrno. Gremo naprej, kompromis 10. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji je amandma 20, avtor poročevalec, kdo je za? Sprejeto. Amandma 341, kdo je za? Proti. Zavrneno mislim, da ampak preverimo. 341 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Dobro, da smo preverili. Sprejeto, gremo naprej. Amandma 21. Za. Sprejeto. Kompromis 11. Glesujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. Amandma 339. 339. Gre za amandma, ki je enak amandmaju 340. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Kompromis 11a. Glasujte, prosim. Glasujemo, kompromis 11a. Konec glasovanja. sprejeto. Amandma 348 za. Hvala, sprejeto. Amandma 349, kdo je za? Sprejeto. Amandma 350, kdo je za? Hvala, sprejeto. Kompromis 12. Glasujemo. Kompromis 12. konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. In sicer amandma 378, avtorica Aguilera Garcia. Kdo je za? Sprejeto, hvala lepa. Kompromis 13. Glasujte, prosim. This was a roll call. Maybe we should repeat. I said, it. yes, but, uh, yeah, but I, I didn't push the right button. it's my fault. okay. Powtórzymy głosowanie. Dobro, torej ponoviti moramo glasovanje o kompromisu 12. In sicer gre za poimensko glasovanje, ne zgolj elektronsko glasovanje. Glasujemo torej kompromis 12. Vračamo se k kompromisu 12. Te smo že glasovali, 18 da 16 proti. Torej glasujemo o kompromisu 12 in sicer poimensko. Glasujte, prosim. Hvala, konec glasovanja. Poslušajte, prišlo je do tehnične napake. Sekretarjat je pritisnil napačni gumb in sicer ni bilo zabeleženo kot poimensko glasovanje, temveč zgolj kot elektronsko glasovanje. Zato zdaj ponavljamo glasovanje o kompromisu 12, poimensko glasovanje. Prosim za vaše razumevanje in se upravičujem. Torej smo ponovili in je že rezultat. Dobro, še enkrat torej, glasujemo poemensko o amandmaju 12. To sem že povedal. Torej, še enkrat, poemensko kompromis 12. Konec glasovanja. Preoči mi do popravki. Gremo naprej. Amandma 378. 178, avtorica gospa Gulera Garcia, kdo je za, hvala lepa, sprejeto. Kompromis 13. Glasujte, prosim. Kompromis 13. Konec glasovanja. Hvala, sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 14. Glasujte, prosim. Kompromis 14. Konec glasovanja. Sprejeto gremo naprej in sicer amandma 407, avtor gospod Dante. Kdo je za? Hvala, sprejeto. Amandma 408, kdo je za? Proti? Zavrneno. Amandma 410, za? Proti? Zavrneno kompromis 14a. Glasujte, prosim, kompromis 14a. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej, kompromis 15. Kompromis 15, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, hvala. Gremo naprej. Amandma 419. 419. Avtori Ondrijo in ostali, kdo je za, hvala, sprejeto. Kompromis 16. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 17. Kompromis 17. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Hvala lepa, sprejeto. Gremo naprej. Amandma 474, amandma 474. Par strani naprej. To je vsekakor zelo prijetno upravilo. Torej, amandma 474, avtorja Alvazo Kolombije, kdo je za? proti zavrnjeno. Amandma 475, kdo je za? Sprejeto. 476 za? Sprejeto. 477 za? Sprejeto. 478 za? Proti zavrnjeno. Kompromis 18. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej, kompromis 19. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej, kompromis 20. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej, kompromis 21. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, kompromis 22. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim, konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej, kompromis 23. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto, gremo naprej, kompromis 24. Glasujte, prosim. Kompromis 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Gremo naprej, in sicer na amandma 532. 532 avtor gospod Dantin. Kdo je za? Hvala, sprejeto. 533, kdo je za? Sprejeto. Kompromis 25, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 26. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 27. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 28. Kompromis 28. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 29. Glasujte, prosim kompromis 29, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, amandma 564. 564. Gospod eh, Andrijo in ostali so avtor. Kdo je za? Sprejeto. Amandma 556 in 557. Kdo je za? Sprejeto in 4-2-9 je bil prav tako zraven v tem sklopu. Kompromis 30. Glasujemo kompromis 30. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 31. Glasujte, prosim. Kompromis 31. Konec glasovanja. Prehajamo na amendma 57. Gre za amendma poročevalca. Kdo je za? Hvala, sprejeto. 58 za, proti. Preverimo. 58 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. Gremo naprej, amandma 59. Kdo je za? Sprejeto. 59 za, dobro, sprejeto. Amandma 567, kdo je za? Sprejeto. Amandma 60, za? Sprejeto. 61, avtor poročevalec, za? Sprejeto. Amandma 568, za? Sprejeto. 569 in NV33 za, sprejeto. 571 in 572 za, proti, preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandmaji 573, 574, 575. Kdo je za? proti, zavrnjeno. Amandma 576 in 577, kdo je za, proti, zavrnjeno. Amandma 578 za, proti, preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. zavrnilo. Naslednji je mandma 9.13, kdo je za, proti, zavrnilo. Kompromis 32. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na mandma 5.8.1 in sicer poimensko, 581, poimensko, glasujte, prosim. Vanje. Osobe. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrneno. Torej, kompromis 33. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej. Kompromis 33a. 33a. Torej, kompromis 33a. Glasujte, prosim. Hvala, konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 34. Kompromis 34. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 35. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 36. Glasujte, prosim konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej, kompromis 37. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej, kompromis 38. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Gremo naprej, kompromis 39, glasujte, prosim. Konec glasovanja, sprejeto. Gremo naprej, amandma 68, gospoda poročevalca. Kdo je za? Hvala, sprejeto. Amandma 69, prav tako avtor poročevalec, kdo je za? Sprejeto. Kompromis 40, glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej. Kompromis 41. Kompromis 41, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej na kompromis 42. Kompromis 42. Glasujte, prosim, kompromis 42, konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej, kompromis 43, kompromis 43, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, amandma 693, kdo je za? Sprejeto. Kompromis 44. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej. Kompromis 45. Glasujte, prosim. Kompromis 45. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej. Kompromis 46. Glasujte, prosim konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Amandma 720, gospoda Dantana. Kdo je za? Hvala, sprejeto. 721 za, proti. Preverimo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Gremo naprej, amandma 722, kdo je za? Hvala, sprejeto. Amandma 723, sprejeto. 724, za, proti. Preverimo. Glasujte, prosim, 724. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 47. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Prehajamo na kompromis 48. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 49. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej. Kompromis 50, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 51, glasujte, prosim konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 52, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej. Kompromis 53, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, kompromis 54. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, kompromis 55. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 56, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej in sicer amandma 762. 762, dvigom rok, kdo je za, sprejeto. Kompromis 57, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, zato gremo naprej na amandma odbora za regionalni razvoj, in sicer z oznako regiji 19. Z dvigom rok, kdo je za, sprejeto. Gremo naprej, kompromis 58, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo k amandmajem 781, 783, 107, 782 in NV 50. Kdo je za? Sprejeto. Hvala lepa. Kompromis 59. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 60. Glasujte, prosim. Kompromis 60. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej k kompromisnemu amandmaju glede uvodnih izjav. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej na amandma 100. 10 na strani 116. Torej, amandma 110 in amandma 1 odbor za nadzor proračuna skupaj, kdo je za, sprejeto. Amandma 9.2, to je za, sprejeto. Gremo naprej. Amandma 114 in kond 2, kdo je za, sprejeto. Gremo naprej. Amandma z oznako regi 4. Regi 4. Kdo je za? Regi 4. Kdo je za? Proti? Dobro, preverimo. Amandma regi 4. Vse je v redu. Glasujemo o amandmaju regi 4. Glasujte, prosim. Glasujte. amandma regi 4. Michel, regi 4. Michel, amandma regi 4. Samo trenutek. Očitno je tu razkorak med tem, kar je napisal gospod Dontan in kar zdaj glasujemo.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 amandma DV6. Glasujte, prosim, kdo je za. Amandma DV6, proti, zavrnjeno. Sedaj je na vrsti Samo trenutek, da se posvetujemo. Na vrsti je amantma 136, avtor gospod Buda. Kdo je za? Sprejeto. Naslednji 147. Kdo je za? 147. Sprejeto. Amantma 97. Kdo je za? 97. Sprejeto. 98 za. Sprejeto. Naslednji na vrsti amandma 179 za, proti, zavrnjeno. Amandma 182, NV 8 in 99, kdo je za, proti, preverimo. Konec glasovanja. Lahko samo ponovite, predsedujoči, o čem glasujemo.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 Glasovali smo o amandmaju 182, NV 899. V redu? Dobro, naslednji na vrsti je amandma 187. Kdo je za? Proti? Zavrno. Gospod Agnew, Predsedujoči se upravičujem, ampak vprašal sem vas, o čem glasujemo in rekli ste 182 in 187 skoraj takoj kasneje. Kaj zdaj? Glasovali smo že o amandmaju 182, NV8 in 99. Sedaj glasujemo o amandmaju 187. 187. Kdo je za? proti, zavrnjeno. Sekretariat se ni zabeležil rezultata glasovanja o omenjenih treh amandmaj 182, NV8 in 99. Zato prosim, glasujte. Kje je problem? Sekretariat se ni vtegnil zabeležiti rezultata glasovanja o amandmaju 182, NV8 in 99. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 187 smo že. Zdaj na vrsti 191. Avtor gospod Nekov, kdo je za? Proti? zavrnjeno. Vseeno preverimo. Preverjamo 1.9.1. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj prehajamo na končno glasovanje. se pravi končni osnutek skupaj z glasovanjimi amandmaji. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Glasujeme. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto in čestitke gospodu poročevalcu. Izvolite, beseda je vaša. Oui, merci. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo se zahvaljujem vsem kolegicam in kolegom za to glasovanje. Če bo to glasovanje napovedovalo tudi naslednje glasovanje, mislim, da je to dober znak, dobra napoved tudi za nadaljevanje celotne reforme. Uh, Najlepša hvala, v zadnjih mesecih smo res delali pospešeno. Lepo se vam zahvaljujem tudi, da ste glasovali za to poročilo. Najlepša hvala, to bo dobra skupna ureditev trga. Delo pa bomo prepustili seveda tudi našim naslednikom. Upam, da bodo v naslednjih mesecih potem tudi zaključili ta dosje in da se bo o celotni skupni kmetijski politiki izglasovala tako kot danes. Hvala. Šijonč. Hvala lepa. V imenu nas vseh, ko smo poslanec, eh, zahvala vam in vašim sodelovcem, tudi poročevalcem v Senci in eh, njihovim sodelovcem, hvala sekretarjatu in vsem, ki ste si prizadevali za to, da je ta dokument ugledal luč sveta. Mislim, da je to dober dokument. Še enkrat hvala lepa mislim, da s tem lahko zaključimo s to točko. Torej, kar nekaj časa nam je še ostalo, če želi še kdo besedo, izvolite. Sicer pa vam želim prijeten večer, vidimo se jutri ob 9. uri. Ob 9. uri ne pozabite, jutri imamo skupinsko fotografiranje. Še enkrat torej hvala vsem, hvala sekretarjatu. Mislim, da nam je šlo kar dobro, tako da mislim, da gremo lahko mirno naprej na naslednje poročilo. Upam, da ne bo gospe Ester počila kartice tako kot danes od vsega navdušenja. Dobro, hvala lepa.